Chers collègues, la séance est reprise. Nadaljujemo sejo. Nous reprenons une séquence de vote. Et nous Nadaljujemo z glasovanjem. Pet, glede petih mnen se moramo opredeliti in sicer gre za osnutke programov, zakonodajnih programov za obdobje 2021 do 2027. Rekel sem pet, pravzaprav so štirje. Ali pa celo trije, ker smo eno od glasovanj predstavili. Prvo glasovanje se nanaša na poročilo kolege Urmasa Paeta in sicer gre za sklad za notranjo varnost. Predlog spremembe 30, kdo je za? Proti. Se upravičujem, nisem videl, kako ste glasovali. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprijet. Predlog spremembe 1, kdo je za? Proti. Vzdržani, sprejet. 31, kdo je za?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 Konec glasovanja. 13 proti 10. Numero 32, ki je pour, ki je contre. 32 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 33 kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Številka 2, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Številka 3, kdo je za, proti, vzdržani. Zdržani, bomo preverili. Predlog spremembe 3, glasujte, prosim. Tu bomo devati. Tudi je klub. Adopté par 12. Sprejet 12 proti 11. Predlogi spremembe 4, 5 in 6. Kdo je za? Proti. Vzdržani, sprejeti. 34, 36 in 37 DZ. Ti so brez predmetni, ker so bili 4, 5 in 6 sprijeti. Predlog spremembe 7, kdo je za? Predlog spremembe 7. Kdo je proti? Bomo preverili. Predlog spremembe 7, glasujte prosim. Scrutin est clos. Adopté. Konec glasovanja. Sprejeto 13 proti 12. Predlog, predlogi sprememb 98 in 11. Kdo je za? Proti? Zdržani? Bomo preverili. 98 in 11. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. 12 proti 12. Torej zavrnjeno. 39 je za. Proti. Jasno. Glasujemo elektronsko. Glasujte, prosim. Ste vsi glasovali? konec glasovanja. 12 proti 12. Zavrnjen. Številka 12, kdo je za? Proti. Zdržani, zavrnjen. 13, kdo je za? Proti. Zdržani, zavrnjen. 14, kdo je za? Proti. Bomo preverili. Elektronsko glasujemo o predlogu spremembe 14. Konec glasovanja. Zavrnjen 11 proti 13. Predlog spremembe 15 do za, proti, vzdržani. Preverjamo 15. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. 13 proti 12 sprejet. Predlog spremembe 16, kdo je za? Proti. Vzdržani, sprejet. 17, kdo je za? Proti. Vzdržani, bomo preverili. Predlog spremembe 17. Konec glasovanja. Zavrnjen 13 glasov proti 12, 18 za. To nič ne spremeni, tudi če je 13 proti 13, je zavrnjen. Zdaj smo pri 18. Predlog spremembe 18 je za, proti, zdržani, sprejet. 19 je za, proti, Zdržani, sprejet. 22 je za, proti. Zdržani. Mislim, da je zavrnjen, ampak bomo preverili. Predlog spremembe 22. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjen. 21 je za, proti. Prehiter sem bil, kdo je za. Kdo je proti? Kdo se vzdrži? Zavrnjen. Predlog smembe 20. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjen. 24. Kdo je za? Proti? Bomo preverili predlog spremembe 24. Elektronsko glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjen 14 proti 13. To je bil predlog 24, zdaj pa 23, kdo je za? Proti? Vzdržani? Pri 23 bomo tudi elektronsko preverili. Konec glasovanja. 14 proti 14. Ja, tak je rezultat. Zavrnjen 25 do je za, proti, zdržani. Še enkrat bomo elektronsko glasovali o predlogu 25. Konec glasovanja zavrnjen 14 proti 14. 26 kdo je za? Proti. Elektronsko glasujemo o 26. Konec glasovanja. 14, 14 zavrnjen. 27 kdo je za? Proti. Zdržani, zavrnjen. 28 za, proti, zdržani, zavrnjen. Kompromis ena, kdo je za, proti, zdržani, sprejet. Predlog spremembe 29, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjen. Zdaj pa glasujemo o celotnem besedilu. Zdaj pa glasujemo o celotnem besedilu spremembami. In sicer glasujemo poimensko, glasujte prosim. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. Sprejeto 25 glasov za, 2 proti in 1 vzdržan. Čestitke. Zdaj pa poročilo Johna Howeta. vzpostavitev programa Ustvarjalna Evropa. V svežnju predlogi spremem 13, 14, 15 in 16. Kdo je za? Proti? Zdržani s prijetom. Predlogi spremem 3, 4, 5 in 6 so bili umaknjeni. Številka 7, kdo je za? Proti. Zdržani sprejet. 8, kdo je za? Proti. Zdržani sprejet. 9, kdo je za? Proti. Zdržani sprejet. 10, kdo je za? Proti. Zdržani sprejet. 11, kdo je za? Proti. Zdržani sprejet. 1, kdo je za? Proti. Zdržani sprejet. Kompromis ena, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe dve, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. In 12 je bil umaknen. Glasujemo o celotnem besedilu, glasujemo poimensko, glasujte, prosim. Dve kartici sta neaktivni nič hudega. Konec glasovanja. Sprijeto 24 glasov za, 4 proti. Čestitke pročevalcu. Zdaj pa glasujemo o skladu za azil in migracije. Gre za poročilo gospe Karin Glenek Moran. Predlog spremembe 7. Kdo je za? Proti? Zdržani. Preverili bomo elektronsko. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejet 15 proti 13. 34 do je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 35 do je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 36, 50, 52, 56, 59 in 60. Kdo je za? Proti. Preverjamo elektronsko. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto 17 proti 11. Zdaj pa trije predloge spremem, 4, 5 in 6. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprijeta. 37 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 38 za, proti, vzdržani, sprijet. 39 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 40 za, proti, vzdržani zdržani, zavrnjen. 41 do je za, proti, zdržani, zavrnjen. 42 za, proti, zdržani, zavrnjen. 43 za, proti, zdržani. Bomo preverili elektronsko. Glasujemo o predlogu spremembe 43. 43. Konec glasovanja. Quatre. 44, kdo je za? Proti, zdržani, sprejet. 45 za, proti, zdržani, sprejet. 46 za, proti, zdržani. Zdržani sprejet. 47, 48, 49 in 51 so brezpredmetni, ker nismo sprejeli 34, oziroma 35. 53, kdo je za, proti. Zdržani, zavrnjen. 54 za, proti. Zdržani, zavrnjen. 58 za, proti. Zdržani, bomo preverili elektronsko. Glasujte, prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjen 16 proti 12. 8 kdo je za, proti, zdržani, zavrnjen. 9 kdo je za, proti, zdržani, zavrnjen. 1 kdo je za, proti, zdržani, zavrnjen. 10. Kdo je za, proti, zdržani, zavrnjen. 11. Kdo je za, proti. Preverimo elektronsko. Glasujemo o predlogu spremembe 11. Konec glasovanja. Sprejet 17 proti 11. 12 je za, proti, zdržani, zavrnjen 13 je za, proti, zdržani, sprejet 2, kdo je za, je brezpredmeten 14 je za, proti, zdržani, zavrnjen 15 je za, proti, zdržani, Preverjamo elektronsko. Glasujemo o predlogu spremembe 15. Konec glasovanja. Sprejet 18 proti 11. 16 je za, proti, zdržani, zavrnjen. 17 je za, proti, zdržani, zavrnjen. 18 je za, proti, zdržani, zavrnjen. 19 za, proti. Zdržani. Bomo preverili. Glasujemo o predlogu spremembe 19. Sprejet 19 proti 11. 20 kdo je za, proti, zdržani, zavrnjen. 21 kdo je za proti, vzdržani, zavrnjen. 22 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 23 za, proti, vzdržani. Bomo preverili. Elektronsko glasujemo o predlogu spremembe 23. Konec glasovanja. Sprejet 17 proti 12. 24, kdo je za? Proti. Zdržani, zavrnjen. 25, 25, 27, 28, 29 in 31, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 26, kdo je za, proti, vzdržani, ni bilo jasno, bomo preverili. Glasujemo o predlogu spremembe 26. Konec glasovanja. 16 glasov za, 14 proti sprejet, 30 kdo je za, proti, zdržani. Preverimo tudi predlog spremembe 30. Konec glasovanja. Sprejet 19 proti 10. 32, kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjen. Kompromis ena, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 33, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Glasujemo o celotnem poročilu. Glasujemo poimensko, glasujte, prosim. Ste vsi glasovali? Ena kartica ni nič povedala, konec glasovanja. Sprejeto 25 glasov za, 5 proti. Čestitke pročevalki. Zdaj smo zaključili z mnenji o zakonodajnih programih. In sedaj bomo glasovali o poročilu gospoda Gajerja. Agencije Evropske unije za azil. Predlog spremembe dve, kdo je za? Proti? Zdržani? Bomo preverili. Predlog spremembe dve, glasujte, prosim. Konec glasovanja. No, zavrnjen. Predlog spremembe tri, kdo je za? Proti? sprejet. Predlog smembe 4, kdo je za, proti. Bomo preverili, glasujemo o predlogu spremembe 4. Konec glasovanja, zavrnjen 15 proti 16. Predlog spremembe 1, kdo je za, proti, zdržani, sprejet. Glasujemo še o celotnem besedilu poimensko glasujte, prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto 28 glasov za, 3 proti čestitke gospodu Gajerju. Zdaj pa popravek proračuna številka 6, sprememba proračuna poročilo gospoda Muresana. Imamo samo eno samo glasovanje in sicer poimensko glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto 29 glasov za, 2 proti, čestitke poročevalcu. No, končno nekaj, kar bo po volji tudi svetu. Zdaj pa gremo na sklad za prilagoditev globalizaciji, poročilo eh, Rubial. Najprej predlog smo imeli ena, kdo je za, proti, vzdržani sprejet. Kompromis ena, kdo je za, proti, vzdržani sprejet. Predlog spremembe štiri, kdo je za, se opravičujem, pravi predsedujoči. Torej, pri štiri smo, kdo je za? Kdo je za predlog smeme štiri, kdo je proti? Zdržani. Sprejet. Zdaj pa lahko glasujemo v svežnju o predlogih spremembe odbora za zaposlovanje 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Kdo je za? Proti? Se kdo vzdrži? Sprejeto. In še glasovanje o celotnem poročilu s premembami. Glasujemo poimensko. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto 28 glasov za, 3 je proti, čestitke pročevalki. Sedaj pa gremo na proračun za leto 2018. Gre za pet transferjev, oziroma prerasporeditev, ki nam jih bo predstavil pročevalec gospod Moresan. Izvolite. Najlepša hvala, predsedujoči, dragi kolegi. Zdelo se mi je, da če še nimamo proračuna za 2019, lahko še kaj naredimo v zvezi z letom 2018. In bi vas vse obvestil, da je leto 2018 proračun, na katerem delamo do konca decembra, morda pa še celo dlje, celo januarja in februarja. Zaenkrat še ni mogoče biti prepričan ampak zaenkrat moramo potruditi nekaj eh, prerasporeditev, niso problematične. Sam priporočam, da glasujemo za vse te prenose. Na kratko naj jih predstavim. Eh, sklep 28 gre za. Posledico um, sprejetja poročila Garja Zabal o mobilizaciji sredstev iz sklada za uh, globalizacijo in sicer prenašamo sredstva iz eh, vrstice za rezervo v glavno vrstico, predlagam, da glasujemo za. Potem naslednji je sklep številka 30, s katerim naj bi prenesli določen znesek iz eh, eh, upravnih vrstic ob, eh, obzorja 2020 ITER in SEF v operativne vrstice teh programov. In na sklad AMIF. Vse skupaj to znaša 5,95 milijonov evrov, tudi tu predlagam, da glasujemo za. Uh, Tretji sklep je sklep 32. Tu predvidevamo, da bi uh, namenili 3,93 milijonov evrov za podporo IKT sistemov, za prenovo IKT sistemov komisije, ki bodo potrebni zaradi brexita. Uh, konkretno eh, zaradi brexita bo potrebno eh, IKT sisteme vezane na Curinsko unijo potrebno na novo konfigurirati, jih ponovno testirati za 27 članic in preveriti, da vse dobro deluje tudi za 27 članic na mesto 28 kot v preteklosti. Zato komisija potrebuje 3,9 milijona evrov in sicer ta denar prihaja iz Eh, agencije za kemikalije, ker so dobili več prihodkov na račun pristojbin, tako da manj denarja potrebujejo iz proračuna, ostalo pa eh, iz eh, predvidenih upravnih izdatkov. Tako da sam predlagam, da podpremo ta prenos. Četrti prenos je v sklepu 33 in sicer gre tu za plačilo avansov za zgradbo Jean Monnet 2, ki se gradi v Luksemburgu. To zgradbo gradi Luksemburg, torej država Luksemburg in avgusta 2018 nas je komisija obvestila o tem, da namerava izplačati avanse državi Luksemburg in sicer gre za prvi, prvo plačilo v višini 4,6 milijonov, ki je bilo izvedeno ob koncu 2017. Eh, tukaj pa gre za 39,9 milijonov evrov, s čemer in s tem prenosom bomo komisijo omogočili, da izplača drugo predplačilo eh, državi Luksemburg. Torej, gre za prenos 93,9 milijonov evrov za eh, zgradbo Žan Monet. Ta denar prihaja iz izdatkov za plače, to je 33,3 milijonov evrov. 3,3 milijone bomo prenosli, prenesli iz izdatkov za zgradbe evropskih eh, delegacij. Dodatnja 2,36 milijona pa bomo prenesli z eh, zunanjega osebja za. Eh, Eh, necentralizirano upravljanje vseh teh vrstic ne bomo izčrpali do konca leta, tako da so ta sredstva na voljo. Končnih 5 milijonov evrov pa bo preš, prišlo iz izdatkov za uradnike in ur, zunanje osebje evropskih delegacij. V celoti torej to znaša 39,9 milijona evrov. Sam predlagam, da glasujemo za. In še zadnji prenos gre za sklep 35. Tu predlagamo, da bi prenesli 45,3 milijona evrov za financiranje eh, ukrepov skladiščenja za posneto mleko v prahu. Eh, kot veste, je bilo o tem tekom leta več eh, govora, gre pa za posledico izgub Eh, pri prodaji eh, tega mleka v prahu. Posledično eh, zaradi pacaci na trgu je veliko tega mleka še na trgu in predvidene proračunske vrstice niso zadostne, zato bi tu prenesli 45 milijonov evrov. Viri teh sredstev pa so naslednji 9 milijonov iz izdatkov za finančne popravke v prid državam članicam na podlagi. Zaključnih računov in 37,5 iz reševanja sporov, zadnjih ni cela pet milijona pa prihaja iz vrstice za razvoj podeželja eh, iz jamstev. Torej vse skupaj gre za, za 45,3 milijone evrov in predsedujoči predlagam, da tudi to podpremo. S tem Eh, samo za enkrat zaključili, videli pa bomo, koliko pravka bomo še imeli s proračunom za leto 2018. Najlepša hvala, splošni poročevalec, zdaj pa se oziram proti poročevalcem v senci, Monika. Ja, strinjam se eh, s temi prenosi, ker je smiselno porabiti sredstva, ki so na voljo in se izogniti. Eh, plačilu obresti ter na ta način zmanjšati letno obremenitev. Tako da na to gledam izredno pozitivno. Je prends conscience que j'appelle les rapporteurs fictifs du budget 2019. Alors... No, vidim, da, uh, eh, 2019. Zelo dobro. No, uh, pač v mislih sem imel pač poročevati v senci za 2019, zato sem poklical tudi tebe. Bi se kdo rad oglasil? Ne, sam naj samo pripomnim, da imamo do, tu. Eh, očitno še presežke, če imamo na voljo 39 milijonov evrov za zgradbe. Eh, torej se lahko vprašamo, kako vrdostojen je bil prvi um, proračun. Lahko v svežnu glasujemo o vseh petih prenosih, glasujemo elektronsko. Glasujte, prosim, o petih prenosih, ki jih je ravno kar predstavil glavni poročevalec. Ste vsi glasovali? Dobro, domnevamo, da ste vsi glasovali, torej konec glasovanja. Sprijeto 24 glasov za, 3 proti 1 vzdržan. Čestitke gospodu Muresanu. Zdaj pa gremo še na druge oddelke. Besedo dobi naš pročevalec gospod Ashworth. Najlepša hvala, predsedujoči. Imam eno spremembo, pet eh, zahtevkov za prenose. V dveh primerjih bo potrebno glasovati in predlagam, da glasujemo potem, ko bom pojasnil, zakaj gre. Prva zadeva nanaša Evropsko, se nanaša na Evropsko računsko sodišče. In sicer naj bi pet začasnih AD delovnih mest preoblikovali v pet eh, rednih mest. Eh, zato ni potrebno glasovanje in z veseljem lahko podprem ta predlog. Potem druga zadeva eh, se nanaša na Evropskega nadzornika za varstvo podatkov. Verjetno veste, da je nadzornik za varstvo eh, podatkov dolžan vzpostaviti odbor za varstvo podatkov in predlagani transfer približno 400, 200, 420 tisoč evrov morda zveni velik za eh, tako majhno institucijo, pa gre pravzaprav za vzpostavitev posem novega odbora in to je razlog, zakaj je predlagan ta prenos. E, tu e, želijo deloma okrepiti tudi določene ekipe, ki bodo sodelovali s tem odborom. E, v zvezi s to točko ni potrebno glasovati, sam pa ta predlog podpiram. Tretja točka se nanaša na, na Evropski ekonomsko-socialni odbor. Eh, Eh, uspeli so ob koncu leta eh, nekaj več od 500 tisoč evrov prihraniti in to želijo uporabiti za okrepitev varnosti in prenovo zgradbe. O tem bomo morali glasovati. Eh, sam pa predlagam, da podpremo ta prenos. Četrta točka se nanaša na odbor regi. Oni bi želeli 168 tisoč evrov prerasporediti na tri področja plačujejo za, uh, zunanj, za upravljanje IKT pri zunanj, strani zunanjih naročnikov uh, ter za uh, eh, spostavitev njihove mreže. Uh, 168 tisoč evrov so uh, uspeli prihraniti pri upokojitvah, v zvezi s to točko ni potrebno glasovati in z veseljem lahko ta predlog podprem. In pa še Evropski parlament ima dve zahtevi za prenos sredstev. Uh, in sicer predlog C9 predvideva uporabo neporabljenih dodeljenih sredstev za obnovo PHS in zgradbo Virc ter novo središče za obiskovalce. To so eh, pogodbe, ki niso bile izvedene in zato želijo uporabiti ta sredstva za IKT projekte, zlasti za nakup nove opreme in eh, za neprekinjeno poslovanje o tem moramo glasovati in predlagam, da podpremo ta predlog in pa še prenos C10. Tu predlagamo, da bi porabili neporabljena plačila, ki smo jih plačali za novo audiovizualno opremo, eh, ki eh, je potrebna za nadomestitev za starele. Torej, tudi tu ni potrebno glasovanje. Glasovati je potrebno o vprašanju, ki zadeva Evropski eh, ekonomsko-socialni odbor in pa kar zadeva prenos C9 Evropskega parlamenta eh, za IKT in v obeh primerjih predlagam, da glasujemo za. Hvala lepa poročevalcu. Ima kdo kako vprašanje, kak komentar, kot vidim ne. Torej, pravite, da štiri prenose lahko eh, smatramo kot sprejete. Glasovali bomo torej o dveh. Najprej DEG 1. Ta se nanaša na eh, ekonomsko-socialni odbor. Glasujemo. Ste vsi glasovali? konec glasovanja. Sprijeto 23 glasov za, 3 proti. Zdaj pa glasujemo še o C9 parlamenta. Glasujte, prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 24 glasov za, 3 proti. Čestitke poročevalcu za druge, razde, druge oddelke. Kar pa zadeva nepremičninsko politiko, je potrebno obravnavati dva projekta. Eh, služba za zunanje delovanje želi eh, kupiti zgradbo v Južni Afriki. Eh, Evropsko sodišče v Luksemburgu pa eh, želi obnoviti svojo zgradbo in okrepiti varnost. In prosil bi našo stalno pročevalko, da nakratko predstavi oba pre projekta, potem pa boste imeli možnost tudi zastaviti vprašanje in Monika vam bo odgovorila, če vas bo kaj zanimalo. No, najlepša hvala, kot vidite, gospod predsednik, se odzovem na kakršen koli nagovor. Najprej, kar zadeva Evropsko sodišče, gre za dobro pripravljen projekt, ki nam ga je sodišče že podrobno predstavilo. Gre za obnovo, e, ki se nanaša predvsem na varnost v zgradbi e, sodišča. Ukrepi so nujni, sodišče se posvetovala tudi z varnostnimi strokovnjaki iz držav eh, članic, ki pogosto zagotavljajo varnost v tovrstnih zgradbah in eh, varnostni ukrepi so eh, zasnovani tako, da sodišče ne bo videti kot neka obkrožena trdnjava, ampak da bo še vedno vabljiva zgradba ampak vendarle so varnostni ukrepi taki, da bodo uh, ustrezno učinkoviti. Tu gre za stroške v višini 29,1 milijon eh, in sicer je to razporejeno na uh, več let do leta 2021. Uh, sodišče eh, ima tudi veliko koristi od spremembe proračunskih pravil, kajti tam je predvideno, da niso več potrebni finančni posredniki, ampak da lahko neposredno najame eh, posojilo in samo eh, pri tem projektu bodo prihranili več kot milijon in pol, ki bi jih sicer dobili finančni posredniki. Tako da eh, vidimo, da je ta sprememba bila zelo koristna, ker eh, služi tudi za večjo učinkovitost eh, proračuna. Zelo pozitivno je tudi sodelovanje z državo Luksemburg, kajti Luksemburg pravzaprav je prevzel celotno načrtovanje in izvedbo gradbenih in drugih del zelo so nam šli na roko in to je potrebno izredno izpostaviti. Zneski so opredeljeni tako, da se bo posojilo vračalo največ 20 let, poskušali ga bomo odplačati prej. E, ni še 100% jasno, kakšna bo e, obrestna mera ampak eh, načeloma eh, smo dobili zelo dobro ponudbo Euribor plus marža, kar se skupaj znaša nekje en odstotek, tako da bodo stroški eh, ostali na zelo razumni ravni in se ne predvideva nekih pretiranih izdatkov. Eh, glede na predvideno povišanje cen gradnje se eh, se kumulativna cena ocenjuje na 31 milijonov, skupaj z obrestmi naj bi do konca izvedbe vse skupaj naneslo dobrih 35 milijonov. In sodišče je to zelo podrobno načrtovalo. Mislim, da so eh, predstavili eh, najbolj črn scenarij, kar zadeva stroške in tudi druge scenarije, tako da, eh, kot vse kaže, bodo tudi obresti predvsej ugodnejše kot v najslabšem črnem scenariju, tako da mislim, da lahko v celoti podpremo ta načrt. To je torej sodišče morda lahko najprej glasujemo o tem, ker je situacija v Južnji Afriki vendarle nekoliko drugačna. Torej, prvi del dela oziroma prenova pri računskem sodišču oziroma pri sodišču v Luksemburgu ni eh, pomislekov očitno. Bi morda želel kdo od poročevalcev senci besedo? Eh, Če ni pripomp, potem pa lahko kar glasujemo in sicer glasujemo elektronsko. Glasujte, prosim. Ste vsi glasovali? Triindvajset za, dva proti, čestitke poročevalki za njeno prepričljivost. Zdaj pa še Južna Afrika je tam kaj posebnega. Torej, načeloma menim, da je stavba skrbno načrtovana, izvedena je bila tudi ocena stroškov in e, koristi, ali bi bilo bolje kupiti novo zgradbo ali najemati prostore. E, gre za zgradbo, ki je stala 8,2 milijonov, oziroma ali bi imelo smisel obnoviti staro zgradbo eh, ter se lotiti prenove, kar bi stalo 7,5 eh, milijonov evrov, ampak izkazalo se je, da je še vedno ceneje oziroma bolj ugodno kupiti novo zgradbo, kar pomeni skupne stroške v, 7, v višini 7,1 milijon evrov, kar je še vedno eh, cenejše od obeh ostalih predvidenih oziroma predlaganih rešitev jasno je, da je eh, torej, najugodnejši nakup nove zgradbe. Služba za zunanje delovanje še ni eh, prisotna s svojimi predstavniki, ker smo nekoliko zgodnji, ampak eh, vendarle tu bi imela nekaj vprašanj. Načeloma sem pozitivno nastrojena do tega projekta, ničesar ne želim kritizirati, ampak gre za naslednje vedno več je zgrad, pri katerih dejanski lastniki niso poznani, kjer nastopajo neke odvetniške pisanje ali neke družbe, katerih ozadja ne poznamo. Eh, v Moskvi eh, se je to zgodilo in smo res želeli eh, vedeti, kdo so dejanski lastniki. Ni nas zanimalo, kdo je lastnik odvesniške pisarne, to je vseeno, ker oni niso tisti, ki imajo zgradbo v rokah. In takrat sem poskušala, v tem primeru sem poskušala malo raziskati in sem prosila, da pridobimo podatke o tem, kdo je dejanski lastnik, kdo bo imel iz tega dejansko korist, kajti po novih eh, pravilih eh, je potrebno povsod navesti navesti eh, dejanske lastnike in eh, po mojem mnenju bi moral tudi odbor za proračun eh, to zahtevati pri vseh zgradbah, kjer imamo opravka s pravnimi osebami. No, pri Južni Afriki se ta zgodba v določeni meri uh, uh, ponavlja. No, medtem se lahko poslovimo od sodišča, službe za zunanje delovanje še ni uh, no, pravzaprav eh, ne mudi se tako zelo, tako da bi lahko eh, se s tem ukvarjali tudi 10. decembra, ampak mislim, da je nujno, da ugotovimo, kdo je pravzaprav lastnik te eh, zgradbe, ne kdo je modvetniška pisarna, kdo so njeni direktorji. In eh, želela bi, da počakamo, dokler v Moskvi in Južni Afriki ne ugotovimo, kdo je dejanski lasnik. če mislite, da je problematično, da pri tem ustrajam, mi povejte, ampak jaz bi eh, malo počakala, mislim, da se ne mudi tako, da eh, ne bi mogli počakati do 10. decembra. Sebinsko nimam nobenih pomislekov, me pa zanima, eh, kdo je dejanski lasnik tako v Moskvi kot v Južni Afriki, kajti v. Eh, dosejih so vedno navedeni neki direktori pravnih eh, pisarn, odvetniških pisarn in ne vem, kdo to je. Eh, zato me samo zanima, če me lahko podprete pri teh mojih načrtih oziroma željah. Ne vem, ali bomo počakali, ali bomo zadevo odložili do desetega. To prepuščam vam, gospod predsednik. Hvala, Monika mislim, da lahko brez težav to odložimo. Ampak ali ima morda kdo kako vprašanje za pročevalko? Jaz bi imel vprašanje. Namreč služba za zunanje delovanje eh, množi svoje ambasade, ampak ali nam ne grozi, da bi v določenih prestolnicah imeli potem 29 veleposlaništev ali eh, pisaren? ali ne bi bilo smiselno nekako združevati eh, ta diplomatska predstavništva tudi zaradi gospodarske učinkovitosti. Eh, glede na to, da sploh nimamo prave zunanje politike, je neverjetno, kako se te zadeve množijo in vsaka država ima svojo lastno zunanje politiko in občutek imam enostavno, da porabljamo veliko denarja za neko, neke dejavnosti, ki so Eh, po svoje dvomne. Mislim, da tu stvari niso tako zelo jasne. Ja, bom podala mešan odgovor. Po eni strani je včasih to mogoče, tam, kjer gre za zelo velike zgradbe. Eh, tam eh, bi lasti manjše države včasih se rade nekako tiho tapile v evropsko zgradbo, ampak če vprašate Nemčijo, Francijo, Italijo, Španijo, je eh, pri njih eh, vidna oziroma jasno prisotna zadržanost glede tega, da bi eh, se naselili v evropsko zgradbo. Pogosto tudi zato, ker imajo toliko zaposlenih, da zgradbe pa zaradi svoje velikosti niso zadostne, potem bi morali kupovati neke nebotičnike. Tako da pri eh, takih državah, kot je Južna Afrika, to morda ni tako smiselno. Ampak EIB eh, bo v isti zgradbi kot podnajemnik in v določenih državah, kjer imajo države članice manjša veleposlaništva, se tudi rade priključijo v evropsko zgradbo, ker od eh, Eh, tehnike IKT eh, do številnih operativnih vprašanj je mogoče vse skupaj reševati skupaj. Pri državah kot je Južna Afrika ali pa z, zlasti ZDA, pa sploh večje države članice ali tiste države, ki ima veliko svojih ljudi, ki delajo v teh državah. Eh, velike pomisleke glede tega, da bi šli v evropsko zgradbo, ker enostavno tudi zgradbe niso dovolj velike ali pa ker pač iz ponosa to možnost zavračajo. Prisiliti ne moremo nikogar ampak v določenih državah eh, že obstajajo določene take povezave, take konstrukcije. V tem primeru gre za zgradbo, ki je v neposrednji bližini nemške, eh, francoske, italijanske in mislim, da celo belgijske ambasade. Same, sama veleposlaništva so na okrog. Kje je skuta, vozicna? Ampak zamisel je pa dobra. Alors,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 Bien, la séance est reprise. Smo začeli. Gospe in gospode um, iz Evropske službe, um, vse se ni treba pravčevati, mi smo bili nekoliko prehitri, vi ste čisto pravočasno prišli. Gospa Holmar, naša pravčevalka, ima nekaj vprašanj za vas. Tako da ne bo kakšnih sumničenj. Spoštovani gospod predsednik, najlepša hvala. Se opravičujem službi za zunanje delovanje, ki je morala prihiteti v dvorano. E, izjemoma smo e, bili malo zgodni. Danes sem po telefonu govorila s predstavniki službe za zunanje delovanje in predstavila, v čem je težava. E, Po novi zakonodaji o pranju denarja je predvideno, da poznamo ne samo pravne lastnike, torej pravne družbe ali kakršne koli eh, odvetniške pisarne ali družbe, temveč da poznamo dejanske lastnike eh, zgrad, s katerimi imamo pravka. Eh, sicer pa sem vas zelo povabila pohvalila, ker ste dobro predstavili eh, projekt, eh, dobro izbrali zgradbo, tako da tu nimamo nobenih pomislekov. Eh, bi pa želela počakati, dokler ne izvemo, kdo so dejanski lastniki v Moskvi in tudi v Južni Afriki, dokler ne vemo, kdo je v ozadju teh združb, eh, ki jih ne poznamo in sploh ne vemo, za koga gre. Bien. Bienvenue. Dobrodošli. Na današnjem sestanku odbora za proračun. Hvala lepa za vse razlage. Beseda vaša. Hvala lepa za vaše vprašanje. Ja, to je pomembno vprašanje. Že eh, pri drugaciji v Rusiji smo govorili o tem in Že takrat smo si zapisali podobno vprašanje. Sedaj smo eh, gospe Holmajer poslali še dopolnilne informacije in sedaj smo dobili prve informacije o imenih, ki se skrivajo za to pravno entiteto. Gre za um, osem družinskih uh, skladov Family Trust iz Južnoafriške republike. Ti so um, vključeno v to pravno osebo. Sedaj želimo še dodatne informacije, želimo tudi izpiske iz registrov. No, nekatere nove določbe iz finančne uredbe smo že vključili v naš dokument, predvsem um, torej stvari, ki se nanašajo na finančno uh, uredbo. Tukaj ne gre samo za pravne denare, gre tudi za obdavčevanje, kajti ravno pri teh točkah um, moramo stvari razrešiti. Seveda vedno želimo, da države poberajo več davkov, da vsi dobro sodelujemo in seveda potem ne moremo omogočati, da neke druge entitete omogočajo utajo ali pa zgibanje davkom. Torej, to vse razumljajo. Potem Rusija. Um, se nekoliko čudim, da ste še enkrat zastavili takšne vprašanja, kajti uh, glede tega, kdo je fizični lastnik eh, te gospodarske družbe. Tukaj smo že poslali informacije, um, ampak ne vem, če želite, gospod Holmar, se lahko o tem še dodatno pogovorimo. Smo pa že poslali informacije. Ampak glede Republike Južna Afrika pa smo um, in še bomo tudi, če želite, pridobili dodatne informacije. Zvedika naše eh, Evropske službe moram reči, da smo bili zadovoljni z razlagami, kajti zdaj lahko gremo naprej. Morda ne bomo tega dokumenta podpisali do konca leta, morda naslednje leto, ampak eh, se nič ne mudi. Um, vse, kar se lahko zgodi, je samo to, da bi izgubili um, nekatere možnosti, uh, eh, zmodili priložnost, kajti tudi veljposlaništvo iz Koreje želi tukaj izkoristiti možnosti. Zato je tukaj prav, da nekaj stvari zagotovimo. Uh, um, torej, da naredimo tisto, kar treba praktično, ampak moramo tudi pravno vse preveriti. Mislim, da smo to storili. Also meine Rückfrage wäre nochmal, ich habe sie eben. No, moje vprašanje je še enkrat, večkrat sem ga že zastavil. Ne zanima me, kdo je lastnik te uh, odvetniške pisarne, zanima me dejanski uh, lastniki in uh, teh ne poznam. Uh, E, torej, če bi nam lahko zagotovili te podatke za Rusijo, pa tudi za Južno Afriko, potem bomo lahko vse skupaj brez težav odobrili, e, kaj ti. Zaenkrat smo dobili samo podatke o lastnikih e, odvetniške pisarne, ampak to me ne zanima. Zanima me, kdo bo dobil ta denar, kajti eh, spominjam se vseh tistih panamskih konstruktov, kjer je odlična odvetniška eh, družba služila eh, milijardam, eh, ki so izginjale in je potem v okviru različnih zgradb, katerih lastniki so bili eh, s pomočjo 23 slamnatih podjetij. Potem eh, na koncu vse te verige se je izkazalo, da je šlo tu za eno samo osebo. Eh, to je problematično tako z vidika obdavčitve, kot tudi z vidika pranja denarja, tako da je seveda absolutno nujno da eh, smo s tem seznanjeni. Zato nisem bila zadovoljna s tem, ko sem dobila samo podatke o lastnikih odvetniške pisarne. Če kakih dokumentov še nismo prijeli, potem bi bila vesela, če bi nam jih vsem kot pročevalcem lahko še enkrat poslali, kajti to je res eh, predpogoj da eh, lahko eh, zgradbo potrdimo in to velja za vašo zgradbo in tudi za vse ostale v prihodnje. To je kot ta sistem um, ruskih um, eh, babušk. Torej, ko se odkriva ena za drugo. Ja, tukaj smo povabili Evropsko službo za nadaljevanje um, in želimo, da je čim bolj pozorna. Jaz. Kajti tukaj se nekateri bojijo uh, davčnih oas. Gledajte, mi tukaj. Eh, ne želimo davčnih vas v Evropi, na Evropi jih ni. Torej obstaja. Vse je zakonito. Vse je zakonito. Ampak to je tako kot eh, priprava, torej nekateri so bolj enaki kot pa drugi. Torej, ne moremo omogočiti takšnih operacij, ki potem vodijo do pranja denarja. To je bilo paradoksalno. Sem pripričan, da bo EU storila vse za to, da se bojimo proti davčnim oazam, tudi pri nas, in bomo prestali tudi davčne sisteme. Torej, želimo optimizacijo, eh, pobiranje davkov, ne želimo zlorab. No, gledajte, um, nekateri storijo vse zato, da ne bi plačevali davkov, mi moramo um, to preprečiti. Imam pa še eno vprašanje za Evropsko službo. Vedno se sprašujem, kaj pa je zvonana politika Evropske unije? Morda boste rekli, gledajte, imamo veliko veleposlaništev po celotnem svetu, ampak gledajte, imamo ponekod 29 eh, ali pa 28 eh, po Brexitu veleposlaništev v nekaterih mestih. Skratka, tukaj bi lahko kaj bolj smotrnega naredili in kaj privrčevali. Kaj ti, če govorimo o zmanjševanju javnih, eh, javne porabe, potem mislim, da bi lahko kaj naredili pri teh eh, stavbah. Glejte, če bi naši državljani vedeli za vse to, potem ne vem, če bi bili ravno odušeni. In gledajte, tukaj sploh ne vemo, ali res imamo zunanjo politiko, še vedno ne vemo, kakšna, če je, je ta zunanja politika. Skratka, bi lahko stvari združili, ko bi imeli to stavbo v Južni Afriki, potem bi lahko malce prečistili po različnih stavbah eh, držav, torej zmanjšali število teh skupnih stavb. Kaj ne? Hvala za to vprašanje. No, ne vem, če se spomnite, ampak govorili smo o nepremičninski politiki že julija. In takrat smo govorili točno o tem, če se spomnite. No, seveda ni vse odvisno od eh, naše evropske službe, niti od EU institucij. Tudi države članice morajo biti pripravljene na takšno smeritev. No, praktično gledano, glede upravljanja infrastrukture, bi pa rekel, da se mi vedno zauzemamo za čim bolj um, smotrno delovanje in pa sinergije skupaj z državami članicami. Tako da se naprimer skupaj najma nekatere stave. Pri Južni Afriki naprimer smo videli, da ne moremo gostiti veliko več ljudi, kot pa jih že. Eh, samo Evropska investicijska banka naprimer um, bo še zraven, ampak gledajte, v Republiki Južna Afrika imamo veliko stavb in zato bi mi težko spostavili nekakšen projekt eh, Evropa, haos, ne da bi se države s tem strinjale. No, ampak se je pa že večkrat konkretno zgodilo, da smo bili uspešni, naprimer v Gani, eh, skupaj z Nemci smo zgradili stavbo za diplomatsko predstavništvo, torej marsikaj se lahko privrčuje in bolj smotrno naredi. In mislim, da nam bodo tukaj pomagali, pomagali finančni ministri, kot pa zunani ministri, kajti zunani ministri vsi želijo ohraniti svoje eh, vrtičke, finančno ministrstvo pa gleda stvari bolj široko. Sedaj, v neki državi smo to že napravili, smo že združili poslaništva, so sedaj vsi v isti stavbi in smo to že napravili. Mi želimo to napraviti še nekaj druge. Sedaj smo potrudili število. Eh, primerov, ko več držav ima isto stavbo eh, in sedaj imamo tudi ekipo, ki poskuša poiskati te sinergije in zmanjšati stroške. Gremo v obe smeri. Um, želimo, da um, se mi pridružimo državam ali pa države nam. Torej v obe smeri. Še eno vprašanje, pravi predsednik. Uh, Republika Južna Afrika. Um, koliko je poslaništvo tam predstavlja države članice Evropske unije? Ali ste ugotovili to? Uh, No, nimam to tukaj zapisano, oziroma ne vem na pamet. Več kot 20, eh, eh, ne vem, 21, 22 se mi zdi, ampak nimam to tukaj zapisano. Je pa res, da je tam veliko eh, veliposlaništvo, tam smo zelo zastopani. Hvala. No, mislim, da je to to, gospod Porčovak, kaj ne? Še kakšno vprašanje? Ja, ja. No, lahko povem, da bomo potrdili to zgradbo takoj, ko dobimo ustrezne dokumente. Torej, eh, kar naj vam Koreja konkurira, eh, takoj, ko bomo dobili te podatke in jih lahko posredujem tudi pračevalcem v senci, bomo potrdili to zgradbo. Hvala. Morda bi o tem lahko govorili 10. decembra, če bomo pridobili dodatne informacije do takrat. Potem pa še nekaj glede nepremičninske politike. Eh, ni kakšnih eh, novih posebnih informacij, gospa pročevalka? Ali pač? Ne? Nič. V redu. Potem pa gremo naprej. Nadzor meja. Ja. gre za Evropsko mejno in obalno stražo. Uh, najprej bo to predstavil Jens Geier, bo predstavil osnutek mnenja in potem še poročevalci v senci, um, če bo kdo želel še kaj dodati. Ja, um Najlepša hvala, gospod predsednik. Gre za agencijo, ki jo vsi poznamo pod imenom Frontex. Uh, in ki ima zdaj naslov, naziv eh, Evropska agencija, oziroma bo imela naziv Evropska agencija za Evropsko mejno obalno stražo. In vsi se bomo morali navaditi na angliško kratico EBCGA ali pa tudi ne. Gre za Frontex pod novim imenom in z novim mandatom. V proračunskih pogajanjih, ki so še v teku za prihodnje leto, smo že eh, dobili prvi korak eh, za to uh, agencijo in sicer v obdobju 2020 do 2027 naj bi ta agencija imela, uh, na, lahko rečem, nabor približno 10 tisoč zaposlenih. Uh, 3000 bo zaposlenih same agencije, 3000 bodo dolgoročno napoteni strokovnjaki iz držav članic, generalni direktor pa naj bi lahko iz držav članic mobiliziral še 4000 dodatnih oseb. Gre torej za mamutovsko nalogo, da se to zagotovi uredi. In zato, da bi to steklo, je v trenutnem eh, proračunu že 20 eh, milijonov dodatnih sredstev ter dodatna mesta za zaposlitve. Eh, v zvezi s tem se institucije tudi niso prepirale. V večletnem finančnem okviru bo približno 10 milijard evrov namenjenih tej agenciji glede na to, da je odbor za državljanske svoboščine predvidel zelo ambiciozno časovnico za novo eh, osnovno uredbo, eh, sem se osredotočil na nekaj ključnih točk. Med te sodi tudi, eh, da parlament ponovi svoje stališče iz leta 2016, da agenciji ne želimo podeliti pravice, da bi tudi v tretjih državah eh, bila odgovorna za vračanje beguncev v države izvora. Danes sem imel priložnost govoriti z generalnim direktorjem, ki mu je pravzaprav to čisto. Eh, razumljivo in za neproblematično. Najprej moramo opraviti vse delo, ki, ki je nujno na našem terenu in že to je dovolj ambiciozno. Eh, tako da ne potrebuje agencija mandata tudi za tretje države. Predlagam, da bi okrepili vlogo parlamenta pri nadzoru in da bi zagotovili, da je, ima parlament svojega zastopnika tudi v upravnem odboru nove agencije. Jasno pa je, da mora agencija pri pripravi večetnega eh, programa dela dožna poročati tudi eh, parlamentu, ter da je potrebno upoštevati vsa priporočila, eh, ki jih je sprejela delovna skupina medinstitucionalna delovna skupina o uh, agencijah. Uh, no, eh, nisem se odločil, da bi uh, poblastil to komisijo, da lahko zah, pridobi prevajalske storitve na svobodnem trgu. Imamo agencijo v Luksemburgu, ki se ukvarja izključno s temi storitvami in generalni direktor agencije me je izredno prosil, da naj ne vključim take določbe, kajti eh, vse tisto pomankanje zaposlenih, ki jih je nekoč eh, težilo, je opravljeno. In eh, poslovni model te agencije ne bi več deloval, če bi vsem ostalim agencijam dovolili, da prevajalske storitve pridobivajo na trgu, in eh, preden eh, vsi kolegi iz drugih poslanskih skupin eh, udarijo po prostem trgu in vam lahko, jim lahko zagotovim, da tudi ta agencija sama pridobi 90 odstotkov storitev na trgu. Oni sami so v vseh primerjih odgovorni samo, odgovorni samo za zagotavljanje kakovosti. Hvala. Hvala pa, gospod Pračvalec, za ta pojasnila, za predstavitev tega predloga, ki je zelo pomemben. In eh, to je pomenilo za celotno Evropo. Moramo zagotoviti nadzor nad eh, zunanjimi mejami Evropske unije. Eh, Srama, gospod Srama, vi želite besedo? Hvala in hvala, gospod Gajer, za ta predlog mnenja. Sve se strinjam z vašimi predlogi spremembe da bi izboljšali koordinacijo med agencijo in pa uradi ter pa um, misljami za evropsko zunanje varstvo politiko. Prav tako tudi podpiram vaš predlog 5 in pa 6 glede izboljšanja upravljanja agencije. Se pa ne strinjam z predlogi spremenb 1, 2 in 3, kajti po mojem mnenju je pomembno, da agencija lahko dobro deluje tudi pri podpori tretjih držav, pri vračanju. Sicer razumem ta argument, da moramo najprej poskrbeti za to, da bo vse skupaj dobro doma delovalo. Ampak, gledajte, to je globalno vprašanje, ki ne pozname, ja. Celotna zamisel te Evropske menjenje obalne straže je, je nekako, če bi želeli samo zgraditi pol hiše. Zato želim, da že od začetka stvari zastavimo širše, kajti ravno tako bi tudi izboljšali evropsko dodano vrednost. Želimo učinkovitost, smotrnost in rezultate, poleg tega pa mislim, da tudi stalna nota 10 tisoč uradnikov uh, mora v glavnem vključevati uradniki, ki so napoteni eh, za dolgi rok iz držav članic. In potem je država članica odgovorna za to, da poskrbi, da se to stalno noto vzpostavi in da dobro deluje. Pa še nekaj, krepitev agencije ne sme povzročati operativnih prekrivanj med agencijo in pa državo članico. Hvala. Še kdo drug pri tej točki? Ne. To, kar pravi eh, kolega Sarama, je zelo bistveno. Če se omimo um, samo na meje kot take, je to eno, če pa se želimo sretočiti na migracijske tokove preventivno, je pa to nekaj drugega. Torej, tukaj gre za uh, migracije že v tranzitnih državah, naprimer v Libiji. Uh, ali bomo sprejeli ukrepe, če gotovimo, naprimer, da države, tretje države ne ukrepa za dosti. In če na mesto njih potem delujo kriminalne združbe in te hudodelske združbe organizirajo um, migransko takove. To je, mislim, da razprava, ki jo moramo opraviti. Gospod Gajer, še vi za konec? Ja, ich, um, hab in der Tat auf, auf um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 kajne? Ah, ja, to je agencija, ki se je doslej imenovala Frontex, zdaj pa se imenuje Evropska agencija za obmejno in obalno stražo in ima to malo neposrečeno kratico v angliščini EBCGA. Sedež bo še vedno v Varšavi. Ne? Ja. Eh, razširjeni Frontex, recimo. In z drugačnim imenom. No, ampak še vedno je to Frontex. Tako, ok. Nihče več ne želi besede. Če želite vložiti predloge sprememb, morate to storiti do 15. 22. novembra, to je jutri. potem 10. decembra pa bomo glasovali o poročilih s predlogi spremenb in pristojni odbor je Libe in ta bo glasoval 23. januarja. Sedaj pa gremo naprej. Um, instrument za sosedstvo ter razvojno in mednarodno sodelovanje. Gospa Eder Gardjezabal Rubjal bo predstavila ta dokument, torej svoje mnenje. Prosim. Najlepša hvala. Predstavila bom eh, mnenje, eh, ki ga mora naš odbor Mm, predložiti odboru za razvoj. Gre za instrument za sosedstvo, razvojno in mednarodno sodelovanje. Ehm, to imenujemo skratico NDICI, tako je veliko lažje. Po 54. členu smo odgovorni za določena poglavja. In naj povem, o čem sploh govorimo. Gre predvsem za naslednika Evropskega razvojnega sklada. Kateri pa je tisti del, za katerega smo odgovorni? 59 ehm, predlogov sprememb sem vložila, lahko pa jih razdelimo v različne skupine. No, en tak blok je povezan s številkami. Ehm, eh, prilagodili smo številke vsega, eh, Eh, stalnim cenam, ne tekočim cenam. In eh, to bo vključeno tudi v večletni finančni okvir. Določili, odločili smo se tudi, da bomo 3,5 milijarde imeli za Afriko. Eh, potem sem to tudi proporcionalno razdelila. Afrika tukaj ni enotna regija, ampak en del Afrike je povezan z našo sosedsko politiko, drugi del pa z mm, subsaharsko Afriko in drugimi deli celine. Tako da smo proporcionalno razdelili ta delež. Potem govorimo tudi o jamstvu, ki ga mora ta instrument imeti. In sicer govori o tem, eh, koliko denarja bo potrebnega za to jamstvo. To je novi instrument zunanje politike in z njim so povezani številni drugi instrumenti, oziroma v njem se združujejo instrumenti, ki so bili do sedaj ločeni. Tako da čisto točno ne moremo povedati, kako bomo financirali to jamstvo. Predlog odbora uh, je, da gre um, ta stopna od 9 odstotkov do 50 odstotkov. In za eh, volumen eh, naših dejavnosti v tem okviru bomo potrebovali od 6 do 30 milijard, tako da tukaj je res um, to zelo široko področje. Mm, pustili smo si ta manevrski prostor za to, da bomo lahko kasneje ugotovili, koliko denarja bomo porabili za jamstvo. In eh, tako potem tudi ne bomo zmanjšali sredstev, ki bodo namenjena za eh, subvencije in tako naprej. To je neke vrste varnostni ukrep. Ampak to lahko tudi spremenimo in če bo odbor menil, da moramo to spremeniti, če bo komisija mislila, da je treba to spremeniti, lahko to tudi naredi komisija z delegiranim aktom in parlament ima tudi možnost sprememb. Potem tretja pomembna linija tukaj komisija predlaga eh, neke vrste rezervo oziroma varnostno mrežo. Tega priori ne bi namenili za nobeno politiko, gre za 10,2 milijardi. Ta denar bi raje pustili ob strani in potem glede na okoliščine, kajti veliko govorimo o torej, eh, nepredvidenih okoliščinah, na področju zunanje politike je tega res veliko. Torej, v tem primeru bi potem imeli teh 10 milijard uh, za izredne situacije. Mislim, da je z proračunskega vidika to razumno. Torej, da ne bi blokirali ali pa vnaprej dodelili vsega denarja, ampak mislim, da bi morali vzpostaviti tudi neke mehanizme za nadzor uh, glede tega, kako bo ta denar potem razdeljen. In zato smo vložili tudi nekaj predlogov sprememb. To je ta eh, rezerva. Eh, in rezerva se bo mobilizirala v skladu s proračunskim postopkom. Po razpravi in po dogovoru o eh, prednostnih nalogah z odborom za razvoj in drugimi odbori, torej pogledali bomo na vsega, Eh, povezave med zunanjo politiko, razvojem in tako naprej. In tudi parlament bo moral v končni fazi potrditi mobilizacijo te rezerve. Potem četrta eh, linija, ki smo jih sledili. Evropski parlament mora biti tukaj na isti ravni s svetom, kar se tiče dostopa do informacij, obveščanja in tako naprej. Komisija, eh, če obvešča svet, mora v enaki meri obveščati tudi parlament. Potem pa še eh, peta linija, ki nam je bila pomembna. Komisija v um, prilogah razlaga svoje prioritete, cilje eh, in pa upravljanje. In meni se je zdelo, da bi eh, to morali dati iz prilog v glavni del, torej v člene. Najprej sem rekla, da bo teh glavnih linij pet, ampak pravzaprav jih je šest. Ehm, mi pripravljamo tudi Evropski sklad za trajnostni razvoj plus. Ehm, tukaj bo vključen tudi mehanizem za pritožbe in pa razni eh, nadzorni mehanizmi in pa mehanizmi poročanja. Komisija bo morala parlamentu poročati o vseh dejavnostih. Zdaj to pripravljamo že kakšno leto in in uh, to se bo imenovalo sklad za trajnostni razvoj. Torej, toliko zaenkrat, kar se tiče teh glavnih linij. Ko sem uh, pripravljala to mnenje v imenu odbora za proračun, sem uh, morala sodelovati tudi s poročevalci iz odbora za zunanje zadeve in pa za razvoj. Načeloma se kar strinjamo glede teh predlogov, ampak eh, morala sem jim tudi razložiti, kateri bi bili cilji. Skušala sem tudi razložiti njihove dvome glede nadzora parlamenta. Oni se strinjajo s tem, da vsa proračunska orodja morajo biti taka, da se bodo uporabljala kot nadzorna orodja za sklad. In eh, eh, torej, tudi glede na predloge spremem drugih skupin. Mislim, da obstaja kar široko soglasje glede tega sklada. Hvala. Hvala. Hvala lepa za to razlago. Draga Eder, to nam bo gotovo zelo pomagalo pri upravljanju migracij in pa pri migracijskih tokovih. Uh, eh, po grubi, ki želel besedo. Ja, ich möchte mich recht herzlich äh, bei der AIDA bedanken. Najlepša hvala Ajder, kaj ti to eh, prestrukturiranje eh, pomeni, da moramo vsi nekoliko drugače začeti razmišljati in ravno razvojna politika je za vse nas eh, zelo pomembna, sploh trajnostni, oziroma cilji trajnostnega razvoja bodo v prihodnje igrali pomembno vlogo in zato je vprašanje instrumenta za sodelovanje in razvoj ter soseščino tako, uh, zato je ta vidik tako pomemben. No, predvsem moramo biti pozorni na to, da v Evropski komisiji ne bodo nastali dodat, nastale dodatne strukture, temveč da poskušamo v najboljši miri izkoristiti obstoječe strukture. Obstoječe institucije namreč tu so tekom let že zgradile določene zmogljivosti eh, in nekako so se uveljavile ter izkazale zelo profesionalno, so upravljale svoje delo, tako da je po mojem mnenju zelo pomembno, da zagotovimo dobro sodelovanje obstoječih struktur in novih struktur v Evropski komisiji. Predvsem mora biti to učink sodelovanje učinkovito ter mora biti ustrezno vključeno tudi v izvedbena pravila. Hvala. Si, Hvala, gospod Avtela. Hvala, gospod predsednik. Kot pri pogajanjih o Evropskem skladu za uh, trajnostni razvoj, smo tudi sedaj slišali dobro razlago gospe Ingrid Zabal, sedaj bo ta nov instrument vključen v NDIC. Se moramo navajati na to novo vprašavo,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 In zato smo zelo veseli eh, zaradi vaše usmeritve. In imam sicer nekaj manjših predlogov sprememb, gotovo jih bom predložila. En predlog se nanaša na vlogo smernic OECD za mednarodna podjetja in pa OZN eh, smernice za podjetja ter pa človeka pravice. To je zelo pomembno, če želimo vključiti tudi zasebni sektor eh, v ta razvoj in pa v takšne konvencije. Prav tako želimo Eh, centralizirani eh, mehanizem za pritožbe za vse projekte, to potem odprto za vse akterje, to pa ne sme vplivati na sodelovanje eh, akterjev. Torej, to je možnost um, za tiste, ki niso zadovoljni um, s tem, kako so obravnavane pritožbe. Prav tako bi dali še um, nekaj um, dejavnikov na seznaku, naprimer vojaški sektor, to mora biti ločno, enako velja tudi naprimer, za um, podnebne spremembe, oziroma za sredo proizvodnje ter pa oglik. No, uh, imamo še nekaj drugih pripomb, ampak sedaj ne bi se razlagala, ker vem, da smo imeli že dolg sestanek do sedaj. Hvala. Si, na parole je metno, madam Maritič. Gospa uh, Maritič, hvala. Tudi sama bi rada čestitila poročevalki za odlično pravno delo se strinjam z večino omenjenih eh, točk, sploh eh, glede te razlike in pa kako zagotoviti ravnotežje med finančnimi instrumenti ter pajanstvi in pa eh, subvencijami na drugi strani, prav tako glede tega, kako je treba mobilizirati rezerve in pa kako izboljšati te določbe v redbi. Prav tako se strinjam s tem, kar ste predajali. Namreč, da bi um, dali te določbe glede upravljanja um, in um, financiranja v člene iz prilog, pravi, da je to v členih. Pa še nekaj me tukaj skrbi. Namreč, v uredbi, v tem predlogu imamo um, EFSD plus kot uh, popolnoma odprto platformo za katerokoli finančno institucijo. In kaj pa EIB, pa nadaljna kontinuiteta operacij um, EIB. Pravi, da je to odprto, ja, ampak ali mora biti to res čisto, popolnoma odprto, ali pa bi vsaj en del osredotočili na EIB. Gledajte, um, tudi naprimer, enako kot za EIB veljati za um, AKP. Uh, za Afriko, Karibijo in Pacifik. S temi operacijami moramo nadaljevati. Potem pa imamo še druge finančne organizacije, ki lahko sodelujejo v tem novem skladu, naprimer KFW ali pa AFD ali pa Svetovna banka vsi ti imajo že specifične um, ukrepe, ki se financirajo z različnimi viri, in te potem samo dodane uh, eh, nadgraditev teh eh, ukrepov. Um, EIB je v pogodbi in ključna dejavnost EIB je, da so Evropska banka na nek način in kaj je še pomembno, oni so odgovorni Evropskem parlamentu. In EIB potem upravlja ta sredstva in lahko potem tudi mi vplivamo na odločitve. Če pa smo v pravnem odboru, je stvar ena, če pa smo organ, ki se odloča, pa je to še nekaj drugega. In res moramo pogledati, kaj mora biti čisto odprto, fleksibilno in kaj ne, kaj bi moralo še vedno ostati eh, pod okriljem EBA in potem tudi še pročiti vlogo Evropskega parlamenta. Želimo ukrepiti vlogo parlamenta in pa pročiti, kako lahko mi bolj vplivamo na spremenje odločitev eh, z političnega, kot tudi geografskega zornega kota. Hvala. Hvala, pridem tam besedo poročevalki. Gospod poročevalko, gotovo sedaj polno poguma po teh pripombah kolegov še prej pa tega AFKO. Uh, gospod direktor Šov, je tukaj prisoten? Gospod, beseda vaša. Hvala pa, gospod eh, predsednik, in hvala pa za to priložnost, da lahko uh, predstavim nekatere elemente glede tega instrumenta NDICI, torej um, instrumente za sosedstvo ter razvojno mednarodno sodelovanje. No, angliški izraz okrašava ni najbolj posrečen, francoski še manj. Če imate kakšno boljšo rešitev, prosim, kar povete. Tudi vi, gospa Porčovaka, prosim, ideje so dobrodošle. Tako da ne bo indici um, neka beseda, ki bomo se zdaj spregovarjali v naslednjih ne vem koliko letih v svetu, v komisiji parlamentov. Um, gospa Gardija Zabala. pravzaprav po špansko. No, mogoče bom govoril špansko, ki mi je bližje. Zahvaljujem se gospe Gardija Saval za njeno poročilo. Ehm, predlagala je teh pet ali šest elementov za delo. Ehm, povečanje številk je bil eden od elementov, torej številka za zunanje delovanje. Nisem jaz tisti, ki da bi razlagal eh, številke na globalni ravni, ampak eh, stališča zunanjega delovanja Evropske unije eh, mislim, da bi nam povišani zneski omogočili več dejavnosti. Potem od 9 do 50 odstotkov. Eh, to je bila ta številka, ki je bila omenjena in potem bi se odločali, eh, koliko teh subvencij bi šlo tudi za um, sklad za trajnostni razvoj plus. V tem okviru mi mislimo, da bolj kot omejevanje je potrebno razmisliti o tem, kaj se bo zgodilo pri eh, programiranju, kakšne so potrebe. Um, teh 50 odstotkov tudi ni. Um, najvišja številka, to je samo možnost. Mislim, da moramo ohraniti določeno stopno fleksibilnosti, to je eh, zelo pomembno. In pomembno je tudi dejstvo, da eh, tiste vsote, ki jih eh, mislimo nameniti za subvencije in pa za kredite in posojila, če bo komisija sprejela predlog, kakršen je danes, potem bi prišlo do pri povečanjih zneskov eh, do tega, da bi za subvencije bilo na voljo približno enako eh, denari, eh, mislim, enako sredstev kot doslej. Potem tudi zasebni sektor bi morali vključiti v financiranje sklada za trajnostni razvoj. No, potem pa tista rezerva. Predlog komisije je namenjen temu, da se bomo sposobni odzivati na nepredvidene situacije. Um, v zadnjih letih je že bilo tako in do takih situacij lahko prihaja tudi še naprej. Vedno je treba ohranjati eh, dodano vrednost uradne pomoči Evropske unije. Um, tukaj imamo eh, neke predvidljive številke pomoč mora biti predvidljiva, programirana, veljati mora za nek določen čas. Seveda pa potrebujemo tudi ustrezno fleksibilnost, da se bomo lahko soočali z nepredvidljivimi zadevami in zato je prišlo do ideje rezerve. Potem v razvojnem skladu imamo tudi že eno tako rezervo. In uh, temu odboru bo verjetno všeč to, da prvič v 60 letih komisija predlaga, da Evropski razvojni sklad eh, neha obstajati in da tisti stroški, ki so namenjeni Afriki, in to je največji delež stroškov, skupaj s eh, stroški za Pacifik in Karibe, torej da bo to eh, zdaj tudi pod nadzorom Evropskega parlamenta lahko bomo imeli drugačno metodo dela. In to je področje, ki ga moramo še raziskati. Tako svet kot eh, parlament imata tukaj eh, pomembne pristojnosti, ampak na področju zunanje politike pa tega področja nismo še v zadostni meri izkoriščali. In eh, mogoče bi morali pogledati, kakšen je okvir trenutnih postopkov. Gospod Rubik, eh, eh, izkoristiti treba strukture, ki že obstajajo, ne ustvarjati novih in eh, povečati nadzor. S tem se strinjam. Potem upravljanje celotnega predloga tukaj je zelo pomembno, torej upravljanje na splošno in pa upravljanje za sklad za trajnostni razvoj plus. imamo ta predlog sklada za trajnostni razvoj plus in pa še prejšnji predlog eh, eh, takega sklada. In eh, tukaj smo zdaj nekaj stvari izpustili. Ehm, zdaj v novi finančni uredbi so zajete stvari, na katere smo prej pozabili in opirali se bomo tudi na to finančno uredbo, ki da bomo lahko uredili področje sklada za trajnostni razvoj. Skušali pa bomo seveda ohraniti eh, tudi skladnost s to uredbo in drugimi zakonodajnimi akti. Pa še nekaj, kar je povedala gospa Hautala, to, da bi Evropski sklad za trajnostni razvoj vključili eh, v razvojni sklad oziroma v ta skupni razvoj instrument. To imam prednost, da bodo vsi instrumenti za človekove pravice eh, in eh, druge razvojne zadeve, eh, da bodo vsi na kupu in da bo da bodo pri vseh veljala tudi ista načela. Mm, s tem smo tudi kar se zakonodaje tiče, nekoliko privrčevali. In gospa Maritič je podala komentar o ravnovesju. Mm, šlo naj bi za odprto platformo Evropske komisije, ampak eh, kar se tiče kontinuitete dela EIB, lahko to povzroči določene težave, ste rekli. EIB eh, je sodelavka Evropske komisije, veliko mora sodelovati s komisijo. Ta eh, banka je tudi povezana z eh, delom na terenu. Banka zelo dobro pozna, kakšne so potrebe v makrofinančnem smislu v teh eh, državah partnericah in sklad za trajnostni razvoj. Eh, če bo delal tudi na programiranju, bo to pozitivno. Ne želimo pa, da se njegovo delo postavi pod vprašaj. Želimo samo raziskati metodologijo dela, tako da bomo eh, ustvarili nek nabor prednostnih nalog, kar se tiče trajnostnega razvoja. Eh, hvala za pozornost čas za govor, mislim, da sem bil že kar malo predolg. Hvala lepa, gospod direktor. Sedaj pa še gospod Serjani, se prikon ti, vodja enote za usklavanje politike za razvoj z Evropske službe za zvrane drvanje. Gospod Sebrekonti, še nekaj komentarov z vaše strani. Hvala, gospod predsednik. Hvala, bom govoril angliško. tudi sam bi se pridružil komentarjem, eh, ki pozdravljajo to mnenje pračevalke, sploh to, da očitno obstaja podpora za splošno strukturo tega instrumenta NDICI. Podpirate to za misel, da bi utrdili in pa prečistili različne instrumente, ki in načine delovanja, ter pa mogoče več fleksibilnosti, zmogljivosti ter pa odzivnosti na nepričakovane dogodke. Prav tako pozdravljamo podarek eh, na več sredstev in pa na prioritetah, ki so bile tudi jasno spostavljene v predlogu in sicer zato, da podpremo podsaharsko Afriko in pa soseščino, seveda bomo morali to mestiti tudi v splošno roteže pri večletnem finančnem okviru. No, ampak eh, saj z vidika zunanjega delovanja, pa mislim, da smo lahko zadovoljni s tem predlogom. Prav tako podpiram to, kar je povedal kolega z um, komisije, uh, direktor Šov, z delko, ko gre za to, da bi določili zgornjo mejo za jamstvo za e FSD. Logika tukaj pravi, da želimo ohraniti dostopnost preostalih sredstev za razvojno delovanje. Ampak ob enem pa ne moramo naprej napovedati, kaj bo ustrezno ravnoteže med 9 in pa 50 odstotki eh, teh sredstev. To bo znano šele pozneje po načrtovanju. Takrat bomo šele vedeli, kam moramo vložiti sredstva in kje potrebujemo jamstva, naprimer za eh, naprimer eh, poslovanje po obveznicah, eh, kjer je stopra nižja, 9 odstotkov, ali pa imamo bolj tvegane naložbe, torej z višjimi odstotki. Kje je to ravnotežje med 9 in 50 odstotkov? To bo znano šele poznaje, ko bomo ugotovili, kakšne so prednostne naloge in pa strategije za vsako državo in pa regijo. Zato mislim, da so vaši pomisliki upravičeni, ampak mi torej predlagamo splošno zgornjo mejo in mislim, da je to bolj primerno glede na naravo instrumenta. In še nekaj ponovil, e FSD Plus je zelo inovativen del predloga na DCI, kajti tukaj se uvajajo različni tipi jamstva, ter pa naložb, ter pa drugih vidikov makroekonomske pomoči. Eh, vse to se daje v širši okvir in pa eh, na različne načine se potem uporablja, mobilizira finančna sredstva. Pa še nekaj upravljanja instrumenta bi komentiral. Iz tega mnenja je razvidno, pa tudi iz drugih mnen in pa predlogov odborov je znano, da parlament vedno želi, da da bi vi igrali bolj odločno vlogo pri nadzoru in pa spremljanju izvajanja in črpanja teh sredstev za zunanje delovanje. Seveda lahko se vsi zauzajemo za dobro delovanje demokratičnega nadzora Evropskega parlamenta, ampak ob enem pa na vas opozorim še na nekaj. Potrebujemo pravo ravnotežje. Ene so stroge, pravno zazujoče določbe, naprimer tudi veliko delegiranih aktov, na drugi strani pa imamo uh, politično zvezujoče mehanizme, ne, ne toliko pravno zvezujoče mehanizme. In to potem vpliva na delovanje med eh, komisijo prometov in pa našo službo za zvonanje delovanje. V več odborih smo večkrat videli, da redna izmenjava informacij in pa mnen je na nek način jamstvo za aktivno vlogo Evropskega parlamenta, tudi vi imate potem upogled v to, kako se določijo in pa uveljavljajo prioritete. Pa še nekaj bi komentiral, to, kar pravi gospa Hautala. Seveda podpiramo to načelo, da se vključi sklic na um, načela OECD in pa OZN glede človekovih pravic ter gospodarskih družb, ampak kot je povedal kolega, splošna načela veljajo za vse sestavine teh delov um, instrumente NDICI. Prav tako je gospa komentirala tudi, naprimer, grado zmogljivosti um, za varnost in pravite, da mora biti to ločeno. No, gledajte, v NDICI in pa v proračunu Evropske unije želimo posebej dodeliti sredstva in pokrepe, ki se jih da podpreti za proračunom. Naprimer, nekaj je bilo se trenutno podprto za gradnjo zmogljivosti za varnost in pa razvoj. To je dodatek instrumente za stabilnost in mir in takšna struktura se mora še vedno nadrevati, kajti to priznava, to povezava med um, varnostjo in pa razvojem in se tudi določijo stroge pogoje za uporabo sredstva. In kar je pa nad to ravnjo, um, ko se potem spustimo v brambo in podobno, tukaj pa želimo nekaj drugega. Evropski mehanizem zunaj proračuna. Vse kot čas, gospod predsednik, in hvala lepa za pozornost. Vsi, bien, nous voici totalement éclairés. Hvala, hvala za vsa ta pojasnila. Še gospa poročevalka dobi besedo za zaključek. Hvala, hvala tudi vsem, ki ste prispevali svoje komentarje. In tako nasplošno gledano vidim, da se eh, kar strinjamo, skupine se med sabo strinjajo. Ehm, mogoče nekaj o tem, kar je povedala gospa Hautala. Nisem predložila nobenih predlogov sprememb v zvezi s tem, kar je povedala. Ne zato, ker ne bi želela, ampak zato, ker sem se želela omejiti na proračunske vidike. In, eh, nis, morala sem pa vključiti nekaj v zvezi s politiko spolov oziroma enakosti med spoloma in pa nekaj v zvezi z migracijami. Um, ampak eh, treba je upoštevati neke objektivne kriterije. Včasih pa je tudi dobro nekaj dvakrat povedati, mogoče z vidika eh, regulative to ni najboljše, ampak politično gledano pa je bolje povedati nekaj dvakrat kot pa nikoli. Potem glede ehm, sredstev za jamstva. Potem glede sredstev za jamstva za to jamstvo, ki ga tukaj predlagamo. Več eh, ciljev imamo in tudi več načinov. Financirali naj bi od 9 do 50 odstotkov, ker še ne vemo, kakšne bodo potrebe, bomo to zaenkrat pustili odprto. Ampak eh, to, da je stvar tako odprta, pa lahko prinese tudi določena tveganja. In zato sem predlagala, da bi imeli neko nadzorno točko. Če bi potrebovali za jamstvo več kot 10 milijard, bi eh, se morali vsesti skupaj, razmisliti o tem in potem stvar podpreti. Ne gre za to, da zmanjšujemo fleksibilnost, ampak da imamo tudi eh, neko varovalko, nek nadzor, zato da ne bo prišlo tukaj do kakšnih eh, izkrivljanj. Eh, potem sodelovanje EIB, torej Evropske investicijske banke, to je bilo eh, kontroverzno, ne samo zdaj, ampak tudi, ko smo eh, pri prejšnjem skladu za trajnostni razvoj razpravljali o tem. Predlog na mizi tudi, gre tudi v tej smeri, da bi malo razširili delovanje in vključili tudi EIB. Seveda, vemo, da EIB lahko uporabi to jamstvo. Je tudi Eh, tista institucija, ki je najbolje eh, in še bo najbrž najbolje upravljala zunanji mandat. Torej, EIB eh, e bo še vedno izvajala ta mandat zunanjega posojilodajalca, ne da bi mi dajali kakšna navodila ali jo kakorkoli vključevali. Tudi komisija pa se zaveda, da obstaja strah pri prehodu med tem zunanjim posojilnim mandatom na novi instrument. Imamo tudi tehnične probleme. Pa pogodbe in tako naprej. In, um, neko tako prehodno obdobje bo, ko stvari ne bodo najbolj jasne. Sama nimam vseh teh tehničnih znanj, da bi povedala, kako bo to potekalo ampak eh, Evropska komisija in tudi svet imata strokovnjake, um, tako da bomo to uredili. Se pa zavedam, da obstaja ta zaskrbljenost. V zvezi s tem nimam nobenega predloga za enkrat, ampak mislim pa, da moramo olajšati to tranzicijo, tako da bodo operacije se izvajale, tudi tiste, ki so povezane z zunanim posojilim mandatom sicer pa mislim, da je zdravo, da enote, ki pri vsem skupaj sodelujejo, tudi sodelujejo med seboj. Imamo specialisti vsake regije in za vsak program in eh, tako se bo eh, ta program tudi razvijal naprej. Toliko za enkrat. Eh, lahko mi povedal, pošljete predloge sprememb. Hvala, no, še enkrat več bomo morali biti hkrati drzni in previdni. Mm, ko nimamo denarja, takrat je finančno inženirstvo res eh, odlično. Um, uporabljamo multiplikatorje in tako naprej. V prvih letih eh, gre celo dobro mm, in problemov ni, ampak moramo biti previdni kajti lahko se pa kasneje pojavijo težave. Ne smemo zato podcenjevati tvegan, ki jih bomo sprejemali, ko bomo ustanavljali ta sklad in pa jamstvo. Moramo se posvetovati s strokovnjaki, kako postopati pri tem. No? Naj še enkrat povem, predloge sprememb lahko vlagate do 26. novembra ob 18. to je v ponedeljek. Odbor v Banč bomo glasovali 10. decembra. Potem skupna seja Afeta in Deveja, eh, tam bodo glasovali 4. februarja, na plenarnem zasedanju pa 11. februarja. Takšna je zaenkrat časovnica. Zdaj pa je na vrsti gospod Kölmel. Ko gre za poenostavitev izdajanja vizumov. Gospod Kölmel pripravlja poročilo na to temo in mu kar dajem besedo. Izvolite. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Vsebinsko gre za vizumski informacijski sistem Evropske unije. Formalno je cela zadeva zastavljena tako, da komis naj bi komisija podala predlog o spremembi različnih predpisov in za take predloge je pristojen odbor Libe. Mi pa imamo možnost pri tem podati svoje mnenje. Kar zadeva samo vsebino, pa je to, kar predlaga komisija, odlično, kajti dejansko vemo, da naši državljani v Evropski uniji zelo cenijo svoboščine in prosti pretok. In tudi naše gospodarstvo nujno potrebuje to, te svoboščine, sicer bi nastala velika škoda. Da pa lahko ohranjamo te svoboščine v šengenskem območju, morajo biti zunanje meje tako zaščitene, da lahko ta prostor eh, svobode, svobodnega gibanja dejansko oh, ostaja eh, še naprej. S predlaganimi spremembami naj bi poenostavili kontrolo na zunanjih mejah, ter je tudi vsebinsko zaustrili, prišlo naj bi do boljše izmenjave informacij o državljanih tretjih držav, ki z eh, vizumom, ki so zaradi vizuma upravičeni do daljšega prebivanja v Evropski uniji oziroma ki imajo dovoljenje za prebivanje na podlagi vizuma. In vse to je danes nujno podprto tudi z ustrezno informacijsko tehnologijo, brez tega to ne bi delovalo in zato so najprej potrebne naložbe, sicer tega napredka ne bomo dosegli. Gre za prvotno naložbo v višini 182 milijonov evrov. To zveni veliko, porazdelitev pa je naslednja. 105 e, milijonov za EU-LISA 45 milijonov za države članice, ki bodo morale vse to vključiti v svoje nacionalne programe, 2 milijona evrov za Frontex in 30 milijonov evrov za Europol. Kot rečeno, gre za veliko denarja. Nimamo nobenih znakov, da bi bilo mogoče isti cilj doseči na cenejši način, tako da to podpiram, poleg tega pa tudi nimamo nobenih dvomov o tem, da bi bili ti stroški kakorkoli neupravičeni, kajti gre za ukrepe, ki terjajo velike naložbe in varnost naših državljanov je tega vredna. Poleg tega pa tudi nimamo kakih bistvenih pripomb na poročilo odbora Libe, bomo pa z nekaj predlogi sprememb. Uh, pozvali k temu, da se upošteva stroškovno učinkovitost in da se izvaja preverbe programov glede izpolnjevanja ciljev ter nastalih stroškov, ter da bi bili pri tem čim bolj strogi. Kajti glede na visoke stroške moramo seveda zagotoviti tudi ustrezen nadzor, ki mora vaš čas delovati. Torej, predlagam, da kot odbor za proračun damo mnenje, kot sem ga pripravil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 mislim, da predlaga zelo jasno linijo z proračunskega vidika. Strenjamo se s temi idejami, prav tako podpiram idejo poročevalca. Um, ko pravi, da je treba upoštevati tudi eh, evalvacijo učinka, tako da bodo lahko pristojni organi nadzorovali delovanje z delom. Zato, da bomo zagotovili učinkovit eh, sistem upravljanja meja, moramo olajšati dostop eh, potnikov, ki imajo pravico, da se gibajo po Evropski uniji. In Romunija in Bolgarija tudi morata postati polnopravni članici Schengna. Evropski parlament se je do tega zelo pozitivno izrazil, eh, tako da bosta Romunija in Bolgarija vsega, lahko um, izkoriščali vse prednosti šengenskega območja. To bi morali bolj povdariti v besedilu. Upam, da bo to res doseženo. Ne gre toliko za nek eh, proračunski vidik, ampak zato, ker potrebujemo integracijo vseh držav v šengensko območje. No, govorili smo o integriranem sistemu in izmenjavi informacij eh, za vse države. Mm, poleg tega je treba zaščititi zunanje meje Evropske unije. In uh, iz vseh teh razlogov se mi zdi čudno, da dve državi članice Evropske unije, ki imata zunanji meji Evropske unije, nista v Schengenu, čeprav izpolnjujeta vse kriterije. Uh, torej, tam je treba uh, izpolnjevati res vse informacijske kriterije Eh, sisteme, veliko bolj zapleten je postopek, če nisi v Schengenu, kot eh, pa če eh, sodeluješ. In v zvezi s tem bom vložila nekaj predlogov sprememb, upam, da bomo prišli do torej odločitve tudi o teh vidikih, ki jih predlagam sama. Hvala. Ne vidim, da bi se še kdo želel javiti k besedi. Tudi ni vas več veliko v dvorani. Hvala. Eh, ampak, eh, če se nihče ne želi javiti, to kaže, da gre poročevalec v pravo smer. Kaj ne, gospod Kölmel, zaključite, prosim. Hvala lepa, gospod predsednik. No, z nekaj stavki lahko potem to razpravo dejansko zaključim. Eh, lepo se zahvaljujem kolegom in kolegicam za prispevke. Hvala. Strinjam se z vašim mnenjem, da če imamo šengenski prostor, mora ta obsegati vse države članice. Ali je zdaj to poročilo pravo mesto, da to ponovno vehementno zahtevamo, eh, je prešljivo, morda je to odvisno od same formulacije, nek sklic na to vsekakor lahko vključimo. Eh, vsekor pa bi morali ta ukrep eh, na vsak način izvesti. Eh, ali pa, čeprav pač bo potrebno vsekakor nekatera temeljna vprašanja glede Schengna še razčistiti. Hvala. Šengensko območje je kot evroobmočje, vse države imajo poslanstvo, da postanejo članice. No, do 27. novembra ob 12. lahko vlagate predloge sprememb, vi, gospod Apardel in tudi vsi ostali. Potem 23. januarja bomo imeli glasovanje tu v odboru, v odboru Libe, ki je pristojni odbor, pa bo tudi potekalo januarja. No, ampak enkrat od 23. do konca januarja, torej. Zdaj pa bo besedo dobil Jose Manuel Fernandez, ki je velik strokovnjak za ribištvo. Govoril pa bo o sporazumu o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med Evropsko unijo in Marokom. Izvolite. Hvala, gospod predsednik. Bom govoril portugalsko. Aqui neste, relato, neste relatório de opinião, é verdade. tem mnenju ni eh, predlogov sprememb oziroma jih tudi ne moramo vlagati, lahko samo rečemo da ali ne k temu sporazumu. Vprašanje je kompleksno, ampak še vedno lahko ta sporazum samo sprememo ali pa ne. In predlogov sprememb ne bo. Pristojni odbor je odbor za ribištvo. In ta odbor mora izraziti svoje stališče v zvezi s političnimi vidiki tega sporazuma. Kar pa se tiče proračunskih vidikov, eh, pa eh, jaz podpiram sporazum. Letni finančni učinek bi bil 37 milijonov evrov in to se bo vsako leto malo povečalo. V zadnjem letu bomo prišli, torej v četrtem letu, vsega, bomo prišli do 44,5 eh, milijonov. Eh, ta sporazum naj bi tudi veljal 4 leta. Seveda ne želimo tukaj posegati v pristojnosti odbora za ribištvo. Želimo pa vas upozoriti na to, da obstajajo tudi problematične teme pri tem sporazumu naprimer področje uporabe tega sporazuma. Mi želimo zagotoviti, da bodo koristi imeli vsi prebivalci Maroka. Poleg tega nas skrbi trajnost in eh, želimo si tudi okolju prijaznega ribištva. Moje mnenje ni pretirano dolgo, samo štiri strani. Ne podajam kakšnih zelo poglobljenih analiz. In predlagam to, da eh, podamo naše soglasje eh, k pristopu odbora za ribištvo. Hvala. Ajder Gardija Sabal želi besedo. Ja. Hvala. No, tukaj je samo še poročevalec, jaz in pa predsednik. Eh, bomo pač mi trije povedali svoje mnenje. Ampak ne vem, za predsednika, če bi bilo po moje, potem bi eh, se zauzela tukaj za popolno podporo. Jaz podpiram ta sporazum eh, z Marokom. Mislim, da so kolegi zamudili izjemen trenutek. Ampak to je njihova kazen. Bon, ça m'a l'air assez consensuel. Hein? No, eh, lahko potrdim, da obstaja soglasje v zvezi s tem sporazumom. Eh, pa ne gre za to, da bi bil utrujen in bi samo zato rekel, da. Po tej bogati izmenjavi mnen eh, bi rad povedal še časovnico. Tisti, ki bodo nasprotovali sporazumu, lahko vlagajo predloge sprememb, če vsega to želijo, morajo, narediti, morajo to narediti do 23. novembra opoldne. 10. decembra bomo imeli glasovanje. In če bo odbor sledil poročevalcu, potem eh, predlogov spremem sploh ne bo, bo soglasje potrjeno. 23. januarja bo potem glasoval odbor za ribištvo, plenarno zasedanje pa, na plenarnem zasedanju pa bo to obravnavano februarja. Ima kdo kaj pod točko razno? Ne. No, potem vam pa moram povedati samo še to, da bo naš naslednji sestanek 26. novembra. Imeli bomo skupno zasedanje z odborom Ekon, ampak to še ni potrjeno. In nadaljevalo se bo potem tu 27. novembra do povdne. Takrat bomo upravnavali predloge sprememb k skladu za eh, stabilizacijo. Ehm, kolegica Perez iz odbora Ekon je tukaj soporočevalka. 27. novembra še nekaj. 27. novembra. Bač Kont bosta imela skupno sejo o pravni državi. Potem pa 3. decembra Bač Ekon. In takrat bomo imeli tudi predstavitev druge različice, um, to, kar bi lahko bil proračun, tega, kar bi lahko bil proračun za leto 2019. 10. decembra decembra bomo imeli sestanek v Strasburu in 13. decembra skupno sejo pač kont. Francija je eh, nasprotovala zaenkrat proračunu, ki je bil predlagan za naslednje leto. In eh, o proračunu bomo letos, če bo potem tisti predlog sprejet, glasovali v Strasburu, v Franciji. Če bo seveda upoštevan člen 15.3, sicer pa bo to prenešeno na Štrasbursko zasedanje januarja. Dobro bi bilo tudi upozoriti romunsko predsedstvo. Très bien. Eh bien, ça a été une belle journée. Merci. No, lep dan smo imeli. Najlepša hvala vsem sodelujočim. Hvala našemu sekretarjatu, hvala političnim svetovalcem, vsem kolegicam in kolegom in tolmačem. Se kmalo spet vidimo, lep večer. Très, très important la France a maintenu son recours pour le vote à Bruxelles. Vous écoutez Še nekaj. Vsi, ki ste še prisotni. Francija. Torej, um, pravi, da lahko v proračunu 2018 glasujemo v Bruslu in um, torej, če bomo glasovali v Strasburu, potem um, um, Glede, je za leto 2017 sodišče že razsodilo, torej Francija ne more vložiti pravnega sredstva proti te odločitvi. Oui. C'est ça, hein? Donc, euh, c'est ça le message qu'on.